časa za govor. Prosim, da upoštevate tudi eh, druge poslanske skupine. Sicer pa ste dobro delali. Predsedujoča je prekinila govorca. Naj vam razložim, da sem čas za govor razdelila zelo sorazmerno. Spoštovala sem pluralizem, vendar pa sem morala upoštevati tudi to, da potrebujemo dovolj časa za nadaljne razprave. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi o predlogih resolucije. Bomo, bomo glasovali jutri. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. Gre za izjavi sveta in komisije o poročilu o napredku Turčije za leto 2012. Gospa Creighton. Najprej dajem besedo vam. Ne vem ali bo Turčija pristopila k Evropski uniji še pred koncem irskega predsedovanja, ampak zagotovo bo vaš uvod zanimiv. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, v imenu sveta bi se rada prisrčno zahvalila parlamentu za upravljeno delo na tem področju, še prav posebej pa eh, poročevalki gospe Omen Ruiten. Vaša resolucija izpostavlja številne pomembne točke in je bila predstavljena v pomembnem trenutku v razvoju odnosov med Evropsko unijo in Turčijo. Turčija je država kandidatka, hkrati pa tudi eh, ključna partnerka Evropske unije. Turčija ima zagotovo zelo velik vpliv v regiji in zaradi tega eh, je dialog med Evropsko unijo in Turčijo v našem skupnem interesu. Naše sodelovanje že zelo dolgo traja in to kaže tudi na skupne interese. Odnosi med Evropsko unijo in Turčijo pa še niso dosegli polnega potencijala. To se lahko zgodi le z napredkom v pogajanjih, pa eh, tudi eh, z nadgraditvijo odnosov na drugih področjih. Potrebno je doseči napredek v pridružitvenih pogajanjih eh, s tem, da odpremo eh, pomembna poglavja v naslednjem mesecu. Upam, da še eh, pred zaključkom irskega predsedovanja. Predsedstvo bo storilo vse za to, da bi dosegli napredek, seveda pa jih so potrebna prizadevanja tudi na turški strani. Strani komisije in naših partnerjev smo prijeli pozitivno poročilo in eh, to je izboljšalo odnos eh, med Evropsko unijo in Turčijo, vendar pa sama pozitivna agenda ne more zamenjati pogajanj. Ustavna reforma je ključnega pomena, če želimo doseči napredek, kot je zapisano v osnutku vaše resolucije. Svet pozdravlja delo, ki ga je upravila Turčija pri pripravi nove ustave. To je del večjega demokratičnega procesa, ki bo vključil vse državljane. Poleg tega pa je potrebno doseči dodaten napredek, eh, predvsem pri zelo pomembnem kurdskem vprašanju. Zadovoljni smo z pozitivnim napredkom v okviru mirovnega procesa, ki je še zmeraj v zelo občutljivi fazi. Napredek je minimalen. Ampak Abdullah Okalan je pozval kurdske upornike, da odložijo orožje in eh, da se umaknejo iz Turčije, lahko le pozdravimo. Delo na področju ustave eh, se mora nadaljevati. Pri tem pa je pomembno tudi spoštovanje evropskih standardov. Le tako bo Turčija lahko izpolnila pridružitvene eh, kriterije. Vendar pa ustavna reforma ni edini napredek. V Turčiji imajo sedaj tudi varuha človekovih pravic in inštitut za varstvo človekovih pravic. Dosegli so tudi napredek na področju pravic eh, žensk, enakosti spolov. Eh, sprejeli so eh, svežen ustavnih reform in dosegli napredek tudi na eh, področju varnostnih sil. Potrebno pa bo seveda opraviti še veliko dela. Pozivamo Turčijo, da še naprej spoštuje temeljne svobaščine in pravice, tako na papirju, kakor tudi v praksi. Res, resno smo zaskrbljeni glede eh, svobode govora veliko je primerov glede uh, proti pisateljem, uh, borcem za človekove pravice in eh, drugim aktivistom. Poleg tega uh, zelo naširoko tolmačijo tudi zakonodajo uh, za boj proti terorizmu. Potrebno je doseči nepristranskost uh, sodišča in tudi neodvisnost uh, sodstva hkrati pa je pomembno tudi dosledno izvajati obstoječo zakonodajo. Potem pa so tukaj še druga področja, kjer je potrebno doseči napredek, ko gre za pravice sindikatov, za verske pravice, pravice otrok in žensk, eh, ne diskriminacijo, boj proti mučenju in tako naprej. Še prav posebej pa je pomembno odprto vprašanje, ki močno vpliva na pridružitveni proces in tudi na odnose z Evropsko unijo na splošno. In sicer gre za dopolnilo k protokolu eh, pridružitvene pogodbe. Gre za izvajanje tega protokola in dokler Turčija eh, tega protokola ne bo izvedla, eh, bomo ostali pri svojih odločitvah iz leta 2006. Turčija mora tudi normalizirati svoje odnose z eh, Republiko Cipr in sicer brez nadaljnega zavlačevanja. Turčija je ospolnila svoje obveze v drugi polovici lanskega leta. Predsedstvo Evropske unije eh, mora biti spoštovano, predstavlja namreč del institucionalne strukture Evropske unije. In uh, dosežke Turčije bomo ocenjevali glede na objektivne kriterije, ki so pomembni na poti eh, Turčije k Evropski uniji. Potem pa je tukaj še področje liberalizacije vizumov. Pozdravili ste eh, odločitev sveta, da eh, prosi komisijo, da pripravi predlog za liberalizacijo vizumskega režima. To mora biti seveda postopen proces. Zagotoviti je potrebno mobilnost, eh, hkrati pa je zelo pomembno tudi, da je eh, sporazum eh, med Turčjo in Evropske unijo o vračanju priseljencev podpisan in tudi izveden. Najlepša hvala. Hvala lepa, sedaj pa komisar Füle. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci, naj se najprej zahvalim poročevalki gospe Omen Reuten za zelo kakavostno poročilo, o katerem danes razpravljamo. Nedavni razvoj dogodkov eh, v odnosih med Evropsko unijo in eh, Turčijo vzbuja optimizem. Decembra lani je predsedstvo oziroma svet govoril o uh, novem obdobju eh, v pogajanjih med Evropsko unijo in Turčijo. Ta pogajanja se v letu 2013 nadaljujejo. Dosegli smo napredek na področju vizumov in pa priseljevanja, kot smo slišali. Upam, da bomo lahko kmalo vzpostavili dialog eh, glede vizumskega režima z Turčijo in da bomo spregovorili tudi o sporazumu o vračanju eh, nezakonitih priseljencev. Sprejeli smo tudi zakon o mednarodni eh, zaščiti, ki se bo ravno tako nanašal na eh, vizumski režim. Dialog eh, o pomembnih političnih področjih med Turčijo in Evropsko unijo je ravno tako napredoval. Podpiramo dejavno oziroma aktivno vlogo Turčije, kar zadeva Sirijo. To je zelo pomembno, glede na veliko število beguncev iz Sirije. Teh je v Turčiji več kot 190 tisoč. Novice o izboljšanju odnosov med Turčijo in Izraelom eh, so ravno tako pozitivne. Dame in gospodje, naj spregovorim še o nedavnem razvoju v Turčiji. Turčija eh, pripravlja eh, osnutek eh, nove ustave in ta napredek je sedaj v, oziroma ta proces je sedaj v zelo občutljivem obdobju. Pobuda za dosego miru na jugovzhodu države predstavlja um, dober znak, eh, da bi lahko prišlo do prekinitve terorističnih dejanj in do rešitve kurdskega vprašanja. Izveden je bil tudi četrti svežen pravosednih reform, ki jih je sprejel turški parlament eh, pretekli teden. Kljub temu pa so v turški zakonodaji določila, ki še naprej vzbujajo zaskrbljenost, čeprav posebej kar zadeva eh, svobodo govora, svobodo združevanja in to so vprašanja, ki jih eh, zagotovo moramo obravnavati koliko razumem, bodo te točke vključene v akcijski načrt za človekove pravice, ki bo k malu pripravljen. Kar zadeva vprašanje Cipra, se komisija veseli ponovnega pričetka pogajanj in sicer v bližnji prihodnosti. E, cilj teh pogajanj e, pa bi moral biti e, zaključek pogovorov. Čeprav seveda vemo, da ima trenutno uprava na Cipru eh, drugačne prednostne naloge. V razpravi o rešitvi ciprskega vprašanja ne sme biti nobenih tabujev. Upam, da bo prišlo do pozitivne rešitve, ki bi bila v korist eh, obema skupnostima na Cipru tako v korist, bila bi tako v korist turške, kakor tudi grške skupnosti in bi pripomogla k izboljšanju eh, gospodarske situacije na otoku, tudi na področju energije. Najlepša hvala. Hvala lepa, uh, gospod Füle. Sedaj pa ima besedo gospa Omen Ruiten za tri minute. Er Spoštovani Spoštovana predsedojoča, dragi kolegi. Ko govorimo o odnosih med Evropsko unijo in Turčijo, nam zagotovo nikoli ni dolg čas in eh, tudi v preteklih tednih eh, je prišlo do številnih pomembnih dogodkov. Sprejeta, eh, sprejet je bil četrti svežen reform, ustavnih reform in mislim, da bi Turčiji morali čisto čestitati, kajti to je korak v pravi smeri. Potem pa je tukaj akcijski načrt za človekove pravice, ki ravno tako pomeni pozitiven preobrat. Potem je tukaj zakon o tujcih. K temu smo pozivali že kar nekaj časa. Pogajanja med turško vlado in gospodom Očalanom se pozitivno razvijajo in z veliko podporo turških državljanov in to še prav posebej pozdravljam, da turški državljani podpirajo ta proces. Poleg tega pa ta proces podpira tudi civilna družba. Zdi se, da je prišlo tudi do napredka med, eh, v odnosih med eh, Izraelom in Turčijo po opravičilu Izraela za nedavne dogodke. Prišlo je tudi do ukinitve embarga eh, glede na eh, poglavje 22. Potem pa je tukaj eh, poglavje 19, ki ga želi Turčija ponovno odpreti. Doslej niso imeli pravega interesa za to in mislim, da je to pozitiven primik. To je torej situacija, v kateri razpravljamo o današnji resoluciji. V resoluciji pozivamo, da Evropska unija še naprej razvija konstruktivne odnose z Turčijo v okviru pogajalskega procesa, seveda. Da pa bi to lahko dosegli, potrebujemo trdne zaveze na obeh straneh. Že leta 2005 je prišlo do izvedbe reform eh, v Turčiji, določene reforme pa še zmeraj niso izvedene in Turčija jih bo morala izvesti, eh, če želi postati moderna država. Ta proces se seveda mora nadaljevati, poleg tega pa je potrebno eh, zagotoviti tudi svobodo govora. Tri minute imam na voljo, ne? Pa tudi druge temeljne svoboščine. Eh, verske pravice, pravice žensk in tako naprej. Kar zadeva zakonodajo, se zdi, da je Turčija na pravi poti, vendar pa gre tukaj tudi za vprašanje mentalitete. Če si ogledamo uh, sodne postopke v Turčiji, vidimo, da še obstajajo problemi. Mislim, da imamo uravnoteženo resolucijo, ki pozdravlja napredek v Turčiji, eh, pozdravlja reforme, eh, izraža pa tudi eh, kritiko, kjer je to potrebno. Mislim, da ima Turčija sedaj za novo vlado dobre možnosti, da se souči z kurskim vprašanjem na pozitiven način, da sklene nov sporazum in upam, da se bo to zgodilo še letos. Najlepša hvala. Hvala lepa. Če si pogledate situacijo v Turčiji in v celotni regiji, potem opazimo, da moramo še okrepiti prizadevanja za boljše odnose med Turčijo in Evropsko unijo podpiram to poročilo, ki uživa veliko podporo in prepričan sem, da bo to poročilo dobilo večinsko podporo v Evropskem parlamentu. Rad bi čestital poročevalki za to poročilo. Vseeno pa bi rad poudaril tri prioritete v naši skupini v okviru odnosov. Prvič, razvoj pozitivne agende z vseh vidikov in iskanje skupnih točk možnega sodelovanja z regijo, ki je bližnji vzhod, ki so jo prizadeli različni konflikti. Drugič, treba je napredovati glede pogajanj o odprtju novih poglavij. In tretjič, iskanje podpore za demokratični proces v Turčiji. V Turčiji se odvijajo zelo pomembni dogodki, in to je izvajanje pomembnih reform na področju pravosodja, zakonodaje, človekovih pravic, enakopravnosti žensk in te reforme so zelo dobre in si zaslužijo podporo. Potem pa imamo tudi ustavni proces, ki je ravno tako zelo pomemben in tudi mirovni proces po desetletjih konflikta, ki je povzročil na desetine smrtnih žrtev. In vse to si zasluži aktivno podporo Evropske unije. Najlepša hvala, gospod Lambsdorff. Merci, madame la présidente. Uh, vielen Dank. Um, auch in diesem Jahr. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, Tudi letos bomo poslali dvojno sporočilo in to je, da po prvi dan eh, stran, po, po eni strani podpiramo um, proces, demokratični proces v Turčiji in drugič, da zahtevamo dodatne reforme. Jasno je postalo, da je v interesu Turčije, da izvede reforme. Kot ste že povedali, Eh, je prišlo do napredka, uvedli so položaj ombudsmana in tako dalje, vendar pa imamo še veliko odprtih vprašanj, to je svoboda mišljenja, medijev, svobode izražanja, tiska in tako dalje. In nujno je, da v Turčiji slišijo to sporočilo. Lahko samo ponovim, da država, s katero se pogajamo o vstopu, in da se v tej državi zapira novinarje. Upam, da bo Turčija eh, r, um, odpravila probleme v pravosodju. Imamo osebe, kot je Pina Čelek, ki so zaprte in upam, da takšni incidenti ne bodo več ovira v postopku približevanju. Komisija se mora še naprej prizadevati za ta proces in Evropski za svet Evrope je ravno tako inštitucija, ki si prizadeva za spodbujanje spoštovanje človekovih pravic, ni nekakšna tuja sila. Vseeno pa moramo v tem videti velik, velik potencial. Imenovali smo veliko procesov, v kateri so pleteni kurdi, kot je Öčelan in tako dalje, gre za odločilno točko in upam, da bomo s tem eh, rešili vprašanje, kot je državljanstvo, terorizem in tako dalje, kot tudi kulturne pravice in samo odločanje kurdov. To si zaslužijo kurdi, kot tudi Turčija. Turčija se je znašla na pomembnem križišču treba se je odločiti za verodostojni napredek na področju približevanja Evropi. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Flotra, tri minute. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Malokrat govorimo v Evropskem parlamentu o poročilo v političnem trenutku, ki je tako zelo pomemben, kot je ta v Turčiji in v celotni regiji. Zato moramo čestitati Riji Omen Reuten, ki je pripravila poročilo, ki opisuje Turčijo kot pravo partnerico, enakopravno partnerico brez pokroviteljske drže, kjer seveda zahtevamo spoštovanje človekov pravic, pravi ženski in tako dalje. Poročilo je zelo dobro. Ravno tako dopolnjuje politične in diplomatske odnose v Evropski uniji in tudi v Franciji smo odpravili veto na poglavje 22, kar vpliva tudi na druga področja, kot so prizadevanja za mir. ki jih izvaja sedaj Turčija do kurdskih prebivalcev. Mislim, da obstaja 40 poslancev, ki želijo blokirati poglavje 23 in 24. Turčija mora sprožiti vzvod za odprtje poglavi, kaj ti gre za temeljne soboščine, za pravosodje, za neodvisno sodstvo in zdi se mi obžalovanja vredno, da v naši inštituciji še vedno vlada takšno prepričanje. V Turčiji obstajajo neposredna pogajanja med Öcalanom, ki je zaprt, in med predsednikom vlade Erdoganom. Ta pogajanja civilna družba in prebivalci močno podpirajo in to vprašanje je tesno povezano tudi z razpravo o novi ustavi. Vprašanje novega državljanstva pravice do materinskega dopusta, decentralizacije v Turčiji. Vse to so vprašanja, ki so povezana z rešitvijo kurdskega problema. To pa vpliva tudi na mirovni proces. Prizadevanja evropskih inštitucij za ta proces je bistvenega pomena. Evropa lahko veliko ponudi in veliko uh, pomaga zaradi svojih izkušenj, kot tudi zaradi zmožnosti za politični dialog, za politični napredek, ki ga še vedno zelo pogrešamo v razpravi v Turčiji. Gospa Flotre, modri karton, ga sprejmete, gospod Dartmouth bi rad zastavil vprašanje. Gospa Flotr, vidim, da ste bili izvoljeni v skupino zelenih in govorite o Turčiji. Zanima me, če ste kdajkoli ocenili vpliv na okolje v vaši državi in kaj bi se zgodilo, če bi dali polnopravno pravico s 73 milijonom Turkom, da živijo in delajo v Franciji j'avoue que <laughs> j'ai un peu de mal à comprendre la question. Moram priznati, da ne razumem popolnoma tega vprašanja. Naše skrbi zaradi zelo staromodnega modela proizvajanja in produkcije v Turčiji, je vprašanje, ki je vključeno tudi v poročilu Omen Reuten. Glede vašega vprašanja, ne vem, kam merite, ko govorite o okoljskem vplivu vstopa Turčije v Evropsko unijo. Sama se zauzemam za dialog in za pogovore z našimi turškimi partnerji in sogovorniki, ko govorimo o podnebnih spremembah, o jedrskih elektrarnah. In tudi sama mislim, da mora gospodarska rast stvariti veliko lenih mest, vendar pa mora tudi spoštovati okolje. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospod Tanok. Najlepša hvala. Turčija je res močna država med Evropo in Azijo, ki vsebuje veliko geopolitičnih in gospodarskih realnosti. Zato je zelo pomembno to partnerstvo s Turčijo. Turčija je demokratična država, ki se zauzema za evropsko integracijo, istočasno pa spostavlja odnose z Bližnjim shodom in z Azijo. Zato moramo približevanje pozdraviti v Evropskem parlamentu za tiste, ki se zauzemamo za bolj stabilni bližnji vzhod in sredozemlje. Mogli bi čestitati Turčiji za prizadevanja Čestita tebi morali tudi za prekinitev ognja s PKK in za poganja z očelenom. Še vedno pa obstaja veliko izzivov v Turčiji in za naše odnose. Veliko nas je bilo razočaranih zaradi tega, da Turčija ni želela sodelovati v pogovorih s Ciprom in na svetu. Vprašanje Cipra je še vedno nerešeno in Turčija enostransko priznava samo polovico otoka in ne spoštuje um, mirovnega sporazuma. Seveda podpiramo njihove sile, ki se borijo tudi proti Asadovemu režimu. Turčija mora podpirati manjšine, naj gre za kurde, za krščane ali za homoseksualce in transeksualce. Za našo politično skupino je Turčija še vedno prijateljska država in partnerska država. Treba spostaviti dialog zato, da pomagamo njihovi vladi in prebivalcem, da se čim hitreje približajo Evropski uniji. Najlepša hvala, kolega Tanok. Sedaj pa ima besedo gospod Belder za eno minuto in pol v imenu skupine EFD. Dank u wel, meneer de voorzitter. Morgen zal het alweer. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jutri bo šesta obletnica od trojne usmrtitve kristjanov. Pogovarjal sem se z vdovo od ene od žrtev in želi si pravice in da bi obsodili morilce. Tukaj se odpira pomembno vprašanje. Postopek se odvija zelo počasi in zato bi rad vedel, gospod komisar, če imate kakršnekoli informacije glede tega, da želi Turčija, glede na to, da postaja demokratična država, podpreti pravice kristijanov. In še eno vprašanje o istem procesu. Prejšnji teden je odvetnik enega od predstavnikov civilne družbe bil oziroma so mu grozili smrtjo. Veste, če je Turčija sprožila kakršenkoli postopek zaščite za tega odvetnika? In točka tri v resoluciji ni najbolj jasna, kaj ti tukaj pozivamo Turčijo, eh, da ukrepa proti antisemitskim gibanjem. Moramo pa biti bolj jasni. Tukaj moramo reči, da Turčija ne more postati članica Evropske unije, če ne ukrepa glede tega. Najprej hvala gospod Belder, sedaj pa ima besedo gospod Hači Georgiju v imenu skupine Guje Engel. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Že nekaj let delam v Evropskem parlamentu in dobivam občutek, da to poročilo izraža ravnovesje v Evropskem parlamentu namesto, da bi opozarjali na odprta vprašanja v Turčiji. To ni naše delo, to je delo komisije, diplomatov, politikov, ampak ne Evropskega parlamenta. Evropski parlament ne more delati tako, da moramo spostaviti ravnovesje, da se nihče ne bo razjezil. Kurdsko vprašanje je zelo pomembno vprašanje. kako bi to poročilo na pravila čim predstavilo to problem. Nekoga so zaprli zaradi tega, ker je imel pri sebi sliko Očalana, sedaj pa pravite, da se Turčija pogaja z Očalanom. Turčija se še ni pomaknila v pravo smer. Če želimo pomagati, moramo biti odkriti, moramo dati smernice za iskanje prave rešitve za Turčijo potrudite se moramo za rešitev civilskega problema. Vedno znova povdarjamo, da se mora Turčija umakniti iz otoka in da se mora Famagusto vrniti Cipru. Narčujejo se iz nas pravijo, da moramo spostaviti ravnovesje v naših glavah, zato se nam posmehujejo in eh, izrabljajo Cipr za to, da lahko izkoriščajo morske vire. Zato se Cipr, Cipr nasprotuje odprtju poglavja o energije, gospod Daf. Ste na seznamu govornikov. Če boste sedaj zastavili vprašanje, ne boste dobili časa za govor, ko je vaš čas. Odločite se, če želite zastaviti vprašanje sedaj ali pa govoriti kasneje. Če pa boste zastavili vprašanje sedaj, ne boste prišli na vrsto kasneje. Odločite se. Gospod predsedujoči. Nisem vedel, da če zastavimo vprašanje po postopku modrega kartona, smo avtomatično črtani iz eh, seznama. Tega pravila ne poznam. Gospod Daf, tako sem se odločil zaradi tega, da bodo vsi dobili čas za govor. Postopkovno vprašanje? V redu. Gospod predsedojoči, z vsem spoštovanjem. Veliko krat sem že sodeloval v razpravi, imel sem možnost in čas, da zastavim vprašanje kolegom po postopku modrega kartona in vi ste edini predsedujoči, ki ste sprejeli to pravilo, da če zastavite vprašanje po modrem kartonu, ne morete več govoriti. Ni prav, da sprimate takšna pravila, to je vaše osebno pravilo in s tem omajujete razpravo. Prosim, gospod predsedujoči, da še enkrat premislite. Seveda, spoštovani kolega, vedno lahko prisluhnem vsem in premislim, vendar pa moram razpravo zaključiti ob določeni uri in želim dati besedo vsem, ki so na seznamu. Gre za modri karton ali gre za postopkovno vprašanje? Postopkovno vprašanje. Gospod predsedujoči, razumem, da želite odzveti pravico Andrewu Duffu. Se znama zaradi časa, ne morete ga črtati samo zaradi tega, ker eh, je prosil za modri karton. Če ga črtate sklopa Catch the Eye, se mi zdi prav, se znama govornikov v imenu skupine pa ne. Tako boste omejili razpravo. V redu, gospod Tenok, spoštujem vaše tolmačenje pravila, vendar pa predsedujem jaz in gospod Daf. Ko boste dobili čas za govor, boste lahko zastavili tudi vaše vprašanje. Preveč časa smo že zapravili, zato sedaj pa ima besedo gospod Štasen v imenu neodvisnih poslancev. Minuto in pol. Moja gospa Štasen. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, Pogodba o delovanju Evropske unije določa, da vse države, ki spoštujejo drugi člen, lahko zaprosi za članstvo v Evropski uniji. Čeprav Turčija Tovrasko ni povsem Evropska unija, rano tako ne spoštuje vrednot, ki se omenja v drugem členu. To je svoboda izražanja in tiska, in Turčija tega ne upošteva. Želja Atatürka, da bi Turčija postala lajčna država, se je razblinila. Pijanist, turškega pijanista so obsodili na deset mesecev zapora in to samo zaradi tega, ker je po Twitterju kritiziral poezijo turškega pesnika 11. stoletja. To nas zelo skrbi. Pozivam komisijo, da obsodi takšno aretacijo. Gre še en primer kršenja svobode mišljenja v Turčiji. Turčija ni evropska država in tudi nikoli ne bo postala članica Evropske unije. Evropa in Turčija lahko trgujeta med seboj, vendar pa ni nujno potrebno, da postane članica Evropske unije. Turčija gre po poti, ki je zašla v slepo ulico. Tako je treba prekiniti pogajanja s Turčijo. Gospa Stasen, se opravičujem. Imenoval sem vas gospod Štasen, vendar pa je popolnoma jasno, da ste gospa Štasen. Se upravičujem. Sedaj gremo na sklop govornikov v imenu pličnih skupin. In Prvi govornik v lastnem imenu je gospod Brok. En minut in pol. President, eh, frau presidentin, verjetno. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, gospa predsedujoča svetu, Turčija je pomembna partnerica Evropske unije. In obe strani imamo skupne strateške interese. Zato je pomembno, da povdarimo, da Turčija spada v evropski in čezatlantski tabor. V evropskem interesu je in tudi v turškem interesu je, da še naprej razvija svoj napredek. Menim pa tudi, da mora Turčija postati zgled za stabilnost in napredek v regiji. Upam tudi, da se bodo odnosi med Izraelom in Turčijo ravno tako izboljšali. Moramo tudi eh, priznati, da imamo veliko področji v skupnem interesu, ki so energija, transport, ki so pomembni tako za Turčijo in Evropsko unijo v teh sektorjih moramo še okrepiti trgovinske odnose in ne glede na to, če bo to pripeljalo do članstva ali ne. Menim tudi, da lahko v poročilu komisije beremo o napredkih na področju pravosodja, pravic manjšin, žensk, eh, veroizpovede, vendar pa ravno tako piše, da še ni prišlo do bistvenega preobrata na tem področju. Omenili so primer pijanista, pravice manjšin in tukaj se vedno znova postavlja odprto vprašanje, ko vprašanja kot so protokoli z Ankare in tako dalje. Zato pozivam komisarja, da še naprej pritiska na Turčijo glede teh vprašanj in da obstajajo pogoji za pogajanja za članstvo v Evropski uniji. Upam, da bodo to v Turčiji tudi razumeli. Hvala. Najlepša hvala. Elmar, besedo ima gospod Rovček za dve minuti in pol. Minister, Gospa um, ministrica, komisar, mislim, da to poročilo prihaja po menem času. V primerjavi s preteklimi leti imamo sedaj priložnost za resnični preboj v odnosih med EU in Turčijo. Imamo več pomembnih pozitivnih elementov, ki padajo na svoje mesto. Kot prvo, pristopna pogajanja so končno deblokirana po več kot dveh letih zastoja. Govorimo o odprtju poglavja o regionalni politiki in mislim, da bi bilo treba odpreti tudi druga poglavja in to čim prej. Eh, pozitivna agenda komisije, po mojem mnenju, že eh, rodi uspehe. Vidimo jasen napredek k sprejemu sporazuma o ponovnem sprejemu in tudi govorimo o liberalizaciji vizumov. Tretjič, le trajna rešitev kurdskega vprašanja eh, je očitno kljub temu na obsegu in če se bo to zgodilo, bo tem konec tragičnega poglavja v turški zgodovini, hkrati pa bo to pospešilo turški pristop in tudi okrepilo varnostno situacijo, še zlasti kar zadeva Sirijo. Seveda je treba narediti še marsikaj, ampak kljub temu vidimo možnost, da se oblikuje nova demokratična ustava. Ta proces bo torej bistvenega pomena. Turki Irska demokratična prihodnost in tudi njeno mesto v Evropi bo s tem zagotovljeno. Torej, ta proces ustavnih sprememb lahko utrdi temelje demokracije in tudi eh, okrepi vključenost in tudi sekularno državo v Turčiji. Mislim, da bi morala Evropska unija prav tako izpolniti svoje obveznosti. Včasih govorimo o 23. in 24. poglavju, torej o pravni državi in o temeljnih pravicah. Želim se, da bi bila ta poglavja odprta. Govorimo tudi o energetiki, to je prav tako pomembna stvar za Turčijo, predvsem pa za Evropsko unijo. Tako da mislim, da bi morali storiti tudi vse, kar je v naši moči, da bi odprli to poglavje. In obstajajo tudi teme, kjer bi bilo treba okrepiti sodelovanje, ko govorimo o strateških vprašanjih, varnostnih vprašanjih. Poglejte, kaj se dogaja v Siriji, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu, v Turčiji. Turčija je ključna partnerica v interesu Turčija in EU je, da sodelujeta. Tako da ponavljam, rad bi videl tesnejše sodelovanje turškega zunanjega ministra z Evropsko unijo pri teh temah. Hvala lepa in oprostite, ker sem nekoliko potegnil. Hvala lepa, Libor. Naslednji za minuto in pol, Andrew Duff. Uh, uh, problem... Kurdski problem je po mojem mnenju nekaj, kar je nujno treba rešiti. In povezati ga je treba z ustavno reformo supercentralizirane Turške republike. To pomeni prenos oblasti iz Ankare na lokalno in regionalno vlado. To vključuje tudi volitve pokrajinskih guvernerjev. Vendar pa moramo poskrbeti tudi to, da bi ta decentralizacijski proces postal obveznost. In vprašati se moramo tudi, ali je ta skladen z očitno željo gospoda Erdogana, da Turčijo preobližu, preoblikuje v predsedniški režim. Obstaja dogovorjen ustavno spravitveni proces, ki že poteka in velika škoda bi bila, če bi vse večje potrpljenje predsednika vlade, ki kaže znake, če dalje večje avtokratske težnje, ogrozil to občutljivo in tankočutno ustavno reformo in proces s tem zvezi. Najlepša hvala, Andrew, za minuto. Gospod Demesmaker, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da med odnosi med EU in Turčijo obstaja veliko težav, ampak rešitve za njih so v turških rokah. Isto velja za, turško, eh, za kursko vprašanje. Opozoril sem že na nevarnost, da bi Ankara enostransko določila pogoje za mirovni proces skori. Teh uh, dobrih novic glede očolana moramo uh, se paziti oziroma biti glede njih tudi pozorni. Uh, kajti imajo um, svet modrecev, ki skuša ljudem razložiti, kaj se dogaja in ob tem se človek začne spraševati, kaj se v resnici dogaja. Če si izvoljen v Turčiji, si pravzaprav varen, ampak stvari oziroma ozračje ni tako varno za uh, novinarje. Vse uh, Eh, moči moramo usmeriti v ta pogajanja in Evropska unija mora izkoristiti to pogajalsko orodje, da bi zagotovila, da bodo kurdom zagotovljene temeljne pravice, jezikovne pravice, izobraževanja, avtonomije, svoboda mnen, svoboda združevanja in tudi uh, svoboda uh, veroizpovedi za pet milijonov kurdov. Hvala lepa. Vse vas spominjam, da morate resnično govoriti o takšnem tempu, ki omogoča tolmačem, da vam sledijo. Nisem vas želel prekiniti, ampak pravzaprav sem eh, dobil znake iz kabin, da se morate nekoliko upočasniti. Vidimo, da sedaj govorimo o drugačni državi, kot o, tak, o državi, kakršna je bila Turčija pred desetimi leti. Um, Turčija se je v tem času preoblikovala v resnično regionalno vele sile vseh pomenih besede. Danes dopovdne smo imeli zelo živahno razpravo o položaju na, v Cipru in gospod Kol, Kont Bendit od zelenih je povedal, da in nihče ne bo menil, da se z njim veliko krat strinjava, ampak tokrat je povedal nekaj razumnega, namreč, da imamo okno priložnosti, znotraj katerega lahko premostimo razpravo Eh, delitev otoka in mislim, da ima glede tega prav. Če seveda bi videli, da, je dobro, eh, da obstaja dobra volja v obeh skupnostih, da se sporazumeta in da bo to imelo pozitivn gospodarski učinek, to bi seveda pomenilo tudi večje investicije v turizem in Nekateri med vami ste že omenili tudi raziskave oziroma pridobivanje plina in nafte. Mislim, da bi morali uh, izkoristiti ta obnovljen oziroma nov status vele sile, um, tako da bi nam Turčija bolj pomagala tudi pri reševanju ciprskega vprašanja. Evropska unija z, veliko krat um, sledi svojim ciljem iz napačnih razlogov, tu pa bi želeli te stvari dejansko spodbuditi. Gospod Salvrako, si ima besedo za eno minuto. Čestitam gospe Umen Rajten za poročilo. Je zelo skrbno spisano in ima tudi uh, Eh, veliko do, točnih podatkov, o njem bi lahko glasovali brez sprememb. In mislim, da je to uspešno delovanje predhodnih poročil na to temo, kajti um, ne zabeleži nobenih sprememb na bolje. Z izjemo napredovanja pri gospodarskih kriterijih imamo resnične zadržke, kar zadeva izpolnjevanje političnih kriterijev. Turška politika še vedno uh, oziroma tukaj uh, ne upošteva Grčija in tudi protokol iz Ankare, ki določa določene zahteve Turčije do Cipra, se ne spoštuje. Turčija mora še naprej reformirati pravosodje, pravno državo in spoštovati prav, um, uh, versko svobodo. Imamo tudi težave z prisiljevanjem in, in Turčija ima določene obveznosti glede ponovnega sprejema. Vendar pa poročilo izpostavlja pozitivne elemente. Ti zadevajo kurdsko vprašanje, hkrati pa tudi demokratične reforme in vlogo Turčije pri reševanju sirskega problema. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Vili Mejer za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Moj kolega Takis je že predstavil stališče naše skupine, sam pa bi rad povedal nekaj, kar je bistvenega in kar bi moralo ostati jasno stališče Evropske unije do Turčije. Turčija nikoli ne bo postala članica Evropske unije, če bo še naprej kopirala severni del Turčije. Gre za 23 odstotkov ozemlja, ki ga okupira turška vojska. tam živijo tudi osebe, ki niso turški ciprčani in ogrožajo integriteto tega prebivalstva. To je zelo pomembno vprašanje nezakonite okupacije in zaradi tega Turčija ne more postati to, kar želi postati. To mora biti del jasnega sporočila Evropske unije, ko se pogaja z Turčijo. Najlepša hvala, Vili. Sedaj pa ima besedo gospod Obermajer. Ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Danes do povdne je gospod uh, Kolbendit dal uh, nenavadno rešitev za rešitev Cipra, namreč, da bi se združil otok, da bi se Turčija hitro pridružila Evropske unije in potem bi vsi se veselili turških investicij na Cipru. Dejstvo pa je, da je prvotno tursko, turško predsedstvo, um, pre, prebivalstvo na Cipru uh, pod močnim bremenom gospodarske krize, skratka eh, ne le grško, na grškem delu otoka. Imamo tudi paralelne kulture in probleme tega lahko vidimo tudi v velikih avstrijskih in nemških mestih. In kdor, si, eh, kdor želi vedeti, kakšna je uh, Eh, način prevzema kulture, lahko vidi, kako se temu streže v turško zasedenem delu Cipra. Tako da, gospe in gospode, nikar ne sanjarite, bodite iskreni tudi do Turčije same. Torej, prekinitev pristopnih pogajanj in tudi prepristopna pomoč, ki je visoka milijarde um, evrov, bi jo morali, če bi bili modri, investirati v Cipr. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo. Eh, spoštovana gospa Čenako. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poročilo kolegice Omen Rauten je uravnoteženo, že več let je poročevalka na to temo in vedno opozarja na spremembe v Turči. Turčiji. Vidimo seveda napredek in večjo mobilnost, vendar pa Turčija še ni evropska država. Problem je v tem, da na politični ravni lahko zabeležimo napredek na določenih področjih, vendar pa Turčija še vedno. Um, ne upošteva protokola iz Ankara, ima okupacijske sile na severnem Cipru, ne priznava določenih obveznosti, ne sprejema Haškega sodišča in tako naprej. Tako da napredek v primerjavi z prejšnjim um, režimom, naprimer kemalističnim režimom, uh, se sicer ne odraža, se torej ne odraža v zunani politiki. Vsebinskih sprememb ni, ko govorimo o zunani politiki. In to govorim kot predstavnica države, ki si želi, da bi Turčija postala članica Evropske unije. Kaj lahko Evropska unija stori? Uh, ne more se pogajati z državo, ki ne priznava celotne Evropske unije. Videli smo, kaj se je zgodilo s predsedstvom Cipra. Ne moremo se pretvarjati, da se bodo te stvari s časoma spremenile. Le pod resničnim pritiskom se kaj takega lahko spremeni. Ja, Najlepša hvala, kolega. Beseda ima gospod Hovic za eno minuto. Hvala. Evropski komisiji sem se pridružil, ko sem pozdravil nov pravosodni sežen reform, ki pravzaprav usklajuje pravo z Evropskim sodiščem za človeka prvice, ampak kar zadeva gospoda Fasila Saja, pianista in skrbnika, skladatelja, ki je dobil deset mesečev pogojne skazni zaradi uh, komentarja o veri v Twitterju, je nekaj, kar me zelo pretrese. In če nekdo izraži torej tam mnenje, ki oblastem ni povšeči, si lahko kaj hitro v zaporu. Tudi kar zadeva sindikalne pravice, imamo tukaj uh, grožnje do sindikatov. Um, torej dva tedna, eh, čez dva tedna lahko pride do pomembne konfrontacije na eh, trgu taksin. Po Turčijo pozivam naj se dejansko začne pogovarjati s sindikati tako, da do to vrstnih trenj ne bi prišlo predsednik Evropskega parlamenta bi moral tudi priva, eh, povabiti, da bi dva predstavnika ciperskih Turkov bila opazovalca v Evropskem parlamentu. To bi bilo tudi skladno s priporočili Sveta Evrope. In vse člane našega parlamenta eh, pozivam naj podprejo to zamisel v glasovanju jutri. Najlepša hvala, Richard. Besedo ima gospod Kazak za eno minuto. Gospod predsedatelj, gospod komisar, uvažajmi kolegi. Najlepša hvala, gospod komisar, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Čestitam gospe Omenroten za njeno uravnoteženo poročilo o napredku Turčije. Prepričan sem, da bi morala biti evropska perspektiva še naprej katalizator za reforme v Turčiji. Tako da pozdravljam odpiranje 23. in 24. poglavja, kot tudi odprtje 15. poglavja. Želimo, da bi Turčija sodelovala v pogajanjih o prostotrgovinskih eh, sporazumih med Evropsko unijo in tretjimi državami. Čas je že, da damo prostor v Evropskem parlamentu tudi dvema turškema ciprčanama. In liberalci menimo tudi, da bi Turčija morala sodelovati pri sejah Evropskega sveta. Pozivam vas, da podprete ključn, te ključne predloge in s tem pokažete, da Evropski parlament spoštuje načelo ena, enotnosti v raznolikosti. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Anam Bilan za nominacijo. Prezentovane sprovozdanje, hočeš kritične,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 izpod, spodbuja merila za turško kandidaturo, kot so to storili tudi nekateri kolegi. Strinjam se. In čeprav obstajajo določena vprašanja glede kandidature Turčije, je logika ta, da predpristopna pomoč Turčije, ki znaša 4,8 milijard evrov od, nič, od 2007 do 2013, da bi se ta predpristopna pomoč morala prekiniti in sicer takoj. Turčija je že v Evropski carinski uniji in zaradi tega člani Evropske unije, vključno z Združenim kraljestvom, že pridobivajo vse koristi iz trgovine s Turčijo, ki bi se jih lahko nadajali. Turčija je prav tako članica NATO, kar pomeni, da so nekatere države v vojaškem zavezništvu s Turčijo. Dejstvo je, da ne potrebujemo tega, da bi bila Turčija v politični uniji. Najlepša hvala, gospod Dartmouth. Hvala lepa, Richard. Vendar pa nimate možnosti modrega kartona, če ste govorili v razpravi. Gospod Sondergaard ima besedo. Beslutning, så står der, og jeg citerer, Hvala lepa, gospod predsedujoči. V osnutku resolucije je zapisano nadaljni napredek na področju sindikatov in ustvarjanju novih delovnih mest bo še potrebno doseči. In tukaj gre za pretiravanje. Komisija je veliko bolj jasna uh, v izražanju kritike komisija jasno zapisala, da so sindikati pod velikim pritiskom. V preteklih letih smo bili priča eh, številnim stavkam in protestom. Policija se je na to odzvala, pa tudi sodišča. Sprejeti so bili nadaljni zakoni, ki še omejujejo pravice sindikatov. To je nesprejemljivo in skupaj s kolege sem uložil številne prodloge na, teto, na to temo. Turčija mora spoštovati načela mednarodne organizacije za delo. Minuto, Najlepša hvala. Besedo ima gospod Filip Klaj za eno minuto. Het was niet te geloven dat we in 2004. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Neverjetno je, da je bila sprejeta odločitev o pričetku pogajanj z Turčijo, ne Evropsko državo leta 2004. Po devetih letih pa je še en zmeraj neverjetno, da ta pogajanja še zmeraj potekajo. Kljub temu da je bilo rečeno, da bodo pogajanja prekinjena, če Turčija ne bo izpolnjevala pogojev. Ne vem, zakaj govorimo o poročilu o napredku, če pa pravega napredka v Turčiji pravzaprav sploh ni. Novinarjev je v zaporih v Turčiji več kot kjerkoli druge na svetu. Potem so v zaporih tudi profesori zgolj zato, ker so izrazili svoje mnenje. In predvčerajšnjem so eh, obsodili tudi koncertnega pianista zato, ker je kritiziral islam. Turčija je usmerjena vse bolj eh, protievropsko, usmerjena je proti Zahodu in zato mislim, da bi morali prekiniti ta pogajanja. Komisija, Prosim, vsaj enkrat pomislite na mnenje državljanov Evrope. Ti imajo več zdrave pameti kot mi vsi skupaj. Jora. Najlepša hvala. Za minuto in pol ima besedo gospa Šviber Jastram. Gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi, najlepša hvala Ri Omen Reuten za to poročilo ki še enkrat kaže, kako zelo pomembno vlogo ima Turčija za Evropsko unijo in ne le v gospodarskem pogledu. Je ena izmed najpomembnejših eh, gospodarskih partneric eh, Evropske unije. Pomembna pa je tudi v političnem pogledu in predstavlja most do Azije, Afrike in tako naprej. Turčija je dosegla napredek na štirih področjih, recimo na področju pravosodne reforme, ki pomeni korak v pravi smeri. Kljub temu, in to je dejal že gospod Lambsdorff, bo potrebno na tem področju opraviti še veliko dela. Pri tem pa mora Evropska unija Turčiji pomagati, to je v našem lastnem interesu. Zaradi tega mislim, da ne gre zgolj za odpiranje poglavja eh, pravosodja, ampak eh, gre tudi za razmislek o nadaljnih ukrepih na tem področju. Turčija je pomembna tudi z energetskega vidika, predstavlja zanimivo alternativo Rusiji. Mislim, da se številni še ne zavedajo, kako zelo pomembno je sodelovanje Turčije in Evropske unije na, v energetskem sektorju. Ena izmed največjih ovir pri naših odnosih z Turčijo pa je vprašanje vizumov. Mislim, da je to v nasprotju z interesi carinske unije. ni spremljivo, da morajo študentje, profesori in tako naprej prositi za vizum vsakič, ko želijo potovati v Evropsko unijo. In še zadnja točka. Turčijo je potrebno obravnavati pravično, kot vse druge kandidatke, brez žalitev eh, in eh, s pomočjo zdrave pameti, ki je na voljo Evropskemu parlamentu. Nikopa. Najprej hvala Birgit, besedo ima gospa Marilini Kopa za eno minuto. Evhajstok, kjer je provedre? Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ponovno razpravljamo o poročilu o napredku Turčije. Ponovno povdarjamo, kako zelo pomembno vlogo igra Turčija na področju varnosti in pa na področju energetike. Menimo, da je prišlo do pomembnega napredka in da lahko Turčija igra pomembno vlogo pri energetski oskrbi Evropske unije lahko pa pomaga tudi pri eh, težavah eh, južno od te države. Ravno včeraj pa smo dobili poročila, da je prišlo do kršitve grškega zračnega prostora in sicer med otokoma Samos in Hios in ta kršitev je trajala več kot 50 minut. To je vsakodnevna praksa eh, turške slovenskega eh, letalstva in to je situacija, s katero se vedno znova srečujejo grški otočani. Poleg tega Turčija tudi ne spoštuje človekovih pravic. Eh, Evropski parlament je ponovno sprejel resolucijo in zahteval spoštovanje človekovih pravic, eh, zaščito manjšin in izboljšanje bilateralnih odnosov z sosednjimi državami. Najlepša hvala za minuto, da bi besedo gospod Vandalen. Gospod predsedojoči, pretekli mesec je turški minister pozval kristjane, ki so Turčijo zapustili, da se vrnejo. To zveni kot korak naprej, ampak kaj se pravzaprav dogaja v praksi? Govorim o gonji proti določenim samostanom uh, v Turčiji. Negotovost obstaja, kar zadeva kristijane v Turčiji in zato so številni odšli. Cirkve eh, preurejajo v mošeje in to se bo hmalo zgodilo tudi v Istanbulu. Ta odločitev je bila pravkar sprejeta. Torej, če bi lahko dosegli eh, sporazum med Erdoganom in pa PKK, PKK, oziroma če ne bomo dosegli tega sporazuma, potem bo prišlo do resnega problema eh, za prebivalce eh, jugovzhodnega dela Turčije, ki se bodo znašli v precepu. Svet in pa komisija morata izpostaviti ta vprašanja, ko se pogovarjata z Turčijo. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Salvini. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jasno je, da Turčija ni in nikoli ne bo evropska država zaradi zgodovine, zaradi geografije, zaradi gospodarstva, zaradi spoštovanja človekovih pravic, zaradi spoštovanja pravic žensk, zaradi spoštovanja verskih pravic, zaradi spoštovanja jezikovnih pravic in tako naprej. Ta parlament pa govori o človekovih pravicah vsakih 15 minut. Sedaj mi pravite, da. Eh, plin in pa električna energija uživata večji pomen kot pa človekove pravice. No, in če nam gre zgolj za trgovinsko izmenjavo, potem lahko Evropsko unijo razširimo na celoten svet. Vendar pa to zagotovo ne predstavlja našega mnenja. Želimo Evropsko unijo, ki bo homogena, ki bo ponosna, eh, ki bo spoštovala človekove pravice in če želimo takšno Evropo, potem Turčija ne more postati članica Evropske unije. Ne danes, ne jutri in ne pojutrišnjem. Zato mislim, da bi morali prekiniti ta pogajanja. Najlepša hvala. Za minuto dobi besedo gospod Krjute. Danke, herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Že od konca leta 2012 smo priča zgodovinskemu mirovnemu procesu med turško vlado in pa PKK, eh, ki ga predstavlja predvsem Očalan. Danes eh, so možnosti za rešitev konflikta večje kot kdajkoli prej. Ta konflikt je zahteval številne žrtve na obeh stranih. Predolgo je turška vlada skušil, skušala rešiti kurdsko vprašanje z nasiljem. Zato je dobro, da je prišlo eh, do preskoka v miselnosti obeh strani. Sedaj je prišel čas za spravo, za prekinitev nasilja. Evropska unija mora ta proces eh, neizpodbitno podpreti. Turško vlado moramo pozvati, da se uči iz uspešnih mirovnih procesov drugi. Vendar pa v eh, poročilu o Turčiji še naprej govorimo o PKK kot o teroristični organizaciji. Ne vem, ali je to smiselno, smiselno v tem trenutku, ko poteka mirovni proces mogoče bi lahko to spremenili in tudi na ta način zavestno podprli ta proces. Senior. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Valesa za eno minuto in pol. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Turški parlament je sprejel določene spremembe z namenom boja proti terorizmu in to je pozitiven ukrep, ki ga moramo pozorno oceniti. To je le eden izmed ukrepov, ki pomenijo približanje k evropski zakonodaji, vendar pa je v Turčiji prišlo tudi do določenih zaskrbljujočih dogodkov. Tudi najboljši osnutki zakonov ne morejo zagotavljati človekovih pravic. Pomembno je tudi tolmačenje teh zakonov in tolmačenje zakonov je bilo precej problematično, recimo v primeru koncertnega pianista, ki je bil obsojen zgolj zato, ker je žalil islam. Potem pa so tukaj še drugi turški državljani, ki so bili eh, prav tako priprti pod pretvezo tega zakona za boj proti terorizmu. To moramo strogo obsoditi in Evropski parlament mora še, prej, še naprej spremljati ta proces. Spremljati moramo tudi reformo pravosodnega sistema v Turčiji, zagotoviti je potrebno pravico govora in pa pravice medijev. Vem, eh, da obstaja svežen reform na pravosodnem območju in eh, ta proces moramo skrbno nadzorovati. Ta nova določila pa je potrebno tudi izvesti in to bo ključnega pomena za uspeh. Gospod Sofokleos, za minuto. Hvala lepa. Ponovno razpravljamo o Turčiji in o postopku približevanja. Res je čas, eh, da damo karte na mizo jasno moramo povedati, kakšen je naš cilj. Poleg tega pa si moramo tudi jasno zastaviti naloge. Turčija je pomembna partnerica Evropske unije, hkrati pa mora Turčija spoštovati Evropsko unijo tudi v praksi in to je predpogoj za pridružitev eh, k evropski družini. Turčija mora poskrbeti za demokratizacijo lastne države. Mi pa moramo jasno upozoriti na področja, kjer do te demokratizacije še ni prišlo. Nimamo namreč članstva a la carte. Svoboda govora, kurdski novinari, ki so predmet preganjene zato, ker se zauzemajo za človekove pravice, enakost med moškimi in ženskami, to tako rekoč sploh ne obstaja. In to je v nasprotju z eh, pravom. Poleg tega eh, prihaja do izzivanja turške vlade, ki je povsem nespremljivo in zato je potrebno zahtevati opravičilo. Predsednik Gül je govoril uh, o Cipru leta 2011 in dejal, da si ta država ne zasluži enotnosti. Turčija se je obnašala, kot da ciprsko predsedstvo Evropske unije tako rekoč ne obstaja. Ali to res izraža spoštovanje do Evropske unije, če določena država sploh ne priznava države članice? Turčija nima prihodnosti v Evropske unije, če se bo še naprej obnašala tako, kot se je doslej. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa dr. Teokarjusa. En minuto in pol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 poročila, ampak eh, poročilo gospe Omen Rojten bom podprla, kaj ti vem, da je bilo delo, ki ga je upravila, zelo težavno. Eleni. Najlepša hvala, Eleni. Kolega Štedler. Ti želi zastaviti vprašanje, ga sprejmeš? Da, izvolite. Še. Gospa kolegica, pred nekaj minutami je ena izmed vaših kolegic iz poslanske skupine dejala, da moramo Turčijo obravnavati enako kot vse druge države kandidatke. Najbrž ste že preverili, ali je v preteklosti obstajala kakšna druga država kandidatka, ki bi povsem zanikala suverenost. Uh, neke države članice Evropske unije. In ali je eh, že v preteklosti obstajala država kandidatka, ki bi eh, zanikala genocid in tukaj govorim o genocidu nad eh, Armenci? Sigura, sigura, Ja, seveda. Turčija ima privilegiran položaj. Mislim, da smo to ugotovili že vsi. In seveda se Turčija ne drži številnih določil Evropske unije. Recimo ne drži se izjave z dne 21. decembra, ni izvedla protokola iz Ankare. Še naprej pa govorimo o pridruževanju Turčije k Evropski uniji, čeprav Turčija ne spoštuje Cipra, eh, sploh ni priznala eh, ciprskega predsedstva Evropski uniji. Želi pa si pridobiti tudi pravice do zalog nafte, ki se skrivajo ob obali Cipra. Mislim, da ne smemo pozabiti na vrednote Evropske unije in da ne smemo upoštevati uh, argumentov Turčije. Gospa Boskurca, eno minuto. Spoštovani predsedujoči, najprej bi rada čestitela poročevalki gospe Omen Rojten in rada bi se zahvalila poročevalcu v senci iz naše poslanske skupine gospoda Objavsa za odlično opravljeno delo na tem področju. To poročilo govori o odpiranju petih novih poglavi z Turčijo in to je znak, da Evropski parlament zares želi, da bi dosegli napredek eh, v odnosih z Turčijo. Jasno, govorimo tudi o področjih, na katerih je potrebno opraviti še veliko dela. Recimo, ko gre za svobodo govora ali pa za sovražni govor letošnje poročilo ne le kritizira Turčijo, ampak priznavi tudi, da če želimo napredek, eh, potrebujemo konkretna pogajanja. In to je dobro pri letošnjem poročilu. Če res želimo združitev Cipra, potem bi morali dopustiti udeležbo turških prebivalcev Cipra v demokratičnih razpravah. Torej, eh, mislim, da je potrebno podpreti predloge sprememb, ki prosijo, da bi preverili možnost udeležbe turških prebivalcev Cipra v Evropskem parlamentu. Naša hvala, Emine. Besedo ima gospod Danžon za minuto in pol. Euh, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Najprej bi rad čestitev poročevalki, ki je pripravila zares uravnoteženo eh, poročilo v težavnih okoliščinah. Okvir eh, odnosov med Evropsko unijo in Turčijo je izjemno težaven in napredka ne moremo doseči, če na napredek ne gledamo z vidika eh, pridružitve Turčije. Ampak eh, to vprašanje je problematično, problematično, problematično v številnih državah članicah, pa tudi v Turčiji. Vemo, da glede tega vprašanja nimamo soglasja. Zaradi tega se sprašujem, ali je res smiselno odpreti pet novih poglavi oziroma predlagati odprtje petih novih poglavi to je političen signal, kot je bilo rečeno. Ampak z eh, tem bomo morda sicer dosegli napredek na določenih eh, problematičnih eh, področjih, ampak po drugi strani bomo deloma nagradili Turčijo kljub trenutnemu obnašanju, ki si po mojem mnenju ne zasluži nagrade. Poleg tega pa bomo s tem dali tudi signal eh, državljanom Evropske unije, namreč, da je pridruževanje Evropske unije neke vrste avtomatičen proces. Zdi se mi, da je to problematično ne zgolj eh, iz vidika turškega primera, gre eh, tudi za mnenje naših državljanov eh, in do njih bi morali biti bolj objektivni. Gospa Zomar, najlepša hvala. Zahvaljujem se gospe Omenrojten za to poročilo, ki je zelo dobro. Vem, kako težko ga je bilo pripraviti. Besedilo resolucije je dobro, ampak z določenimi osebinami se žal ne morem strinjati. Predlog vsak spremembe zahteva odprtje petih do šestih novih poglavij. To se mi zdi povsem nesprejemljivo glede na položaj v Turčiji in tudi glede na obnašanje Turčije do Evropske unije. Že leta kritiziramo zastoj eh, pri izvajanju reform. Tudi sedaj govorimo o kršitvah človekovih pravic, o kršitvah temeljnih svoboščin. Torej, to uh, ni poročilo o napredku, ampak poročilo o nazadovanju. Hkrati uh, pa Turčija ne priznava Evropske unije kot celote. Nov višek je ta odnos dosegel, ko je Turčija zavrnila priznanje predsedstva Cipra Evropski uniji. Za Turčijo je torej Evropska unija sestavljena iz 26 držav članic in to je nespremljivo. Potem pa je tukaj ratifikacija o ponovnem sprejemu, ker Turčija podaja vedno nove eh, zahteve. Tukaj gre za izvajanje dodatnega pritiska, s katerim želi Turčija izsiliti liberalizacijo vizemskega režima. Ja, Turčija je seveda pomembna za Evropsko unijo iz varnostnih razlogov, iz energetskih razlogov, iz gospodarskih razlogov, ampak dokler ta država ne bo izpolnila kopenhavnških kriterijev, dokler eh, bo nazadovala, nima smisla, da se pogajamo o poglavjih 23, 24, eh, o človekovih pravicah, o temeljnih svoboščinah in tako naprej. Gre zgolj za, za nepotrebno papirologijo. In nisem se pripravljena odreči svojim evropskim prepričanjem eh, zaradi možne vzpostavitve Nabuka. El senor Lisek. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Lizek za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Lahko samo ponovim, Vse čestitke za poročilo gospe Omen Rojten. Gre za zelo kompleksno zadevo, vendar pa mislim, da je zelo dobro uspela predstaviti to področje v poročilu. Mislim, da vi lahko to najbolje storiti. Ko pa gre za mnenja strokovnjakov, se mnenja razlikujejo ravno tako mnenja politikov moja država, Poljska, podpira možen pristop Turčije v Evropske unije in sam sem za nadaljevanje s pogajanji za pristop. Zelo sem zadovoljen, da smo odpravili ovire in da dobro napredujemo. Mislim, da lahko tudi sprožimo pogajanja. Gled glede nadaljnih pogajanj za to, da dokažemo Turkom, politikom in vladi, kje ležijo problemi, kje obstajajo največje težave in kje so njihove politike napačne. Bojim se, da turški politiki ne vejo, katere so podrobnosti, ki jih je treba popraviti. Cipr je velik problem in v Evropski uniji moramo premisliti, kaj lahko storimo, da popravimo to vprašanje, kajti to za nas eh, prioriteta. Najprej hvala, gospod Poselt. Gospod predsedujoči, ne razumem navdušenje gospoda Zahradila glede regionalne sile. Čehi imajo zelo um, močne izkušnje glede tega. Kdor želi federacijo v Evropi, ne more zagovarjati vstop periferne in velike države v Evropo. Zato mislim, da lahko podprem tesno partnerstvo in sodelovanje s Turčijo. In eh, poročilo gospe Omarojten je dobro, vendar pa mislim, da odpiranje pogajanj, ki peljajo k prestopu, ne k partnerstvu, bi bilo napak. Ne ne moremo podpirati vele sile v regiji, še posebej, ker je v bližini Balkan, kjer obstaja velike težave s Kosovom v Bosni in s Turčiji. V, s Turčijo moramo sodelovati, ne pa dopuščati okupacije. Torej, vi moramo preprečiti neo-osmansko politiko na katerem koli področju, tudi na kulturnem področju, neki posega v Balkan. Mislim, da lahko podpremo tesno partnerstvo, vendar pa ne želimo nove članice, ki bi postala vele sila v regiji. Najlepša hvala, gospod Milan Mon. Gospod predsedujoči, Turčija je izvedla politične in ekonomske reforme ki so veliko prispevale k modernizaciji države. Veliko naši državi moralo storiti enako. Jutri bomo glasovali o poročilu Omen Rojten, ki je čestitam. In to poročilo predlaga določene reforme nadaljevanje z reformami, vključno z ustavo. Ne bom se spuščal v poglavje številka 22. Zdi se mi prav, da gospa Omen Reuten podpira odprtje poglavja številka 15, kjer gre za energijo. Mislim, da je sodelovanje s Turčijo na energetskem področju zelo pomembno. Diverzificirati moramo vire energije, kot tudi vire dobave. Turčija zaradi geografskega položaja predstavlja strateški neko pomembno partnerico. In ravno zaradi tega geografskega položaja moramo sodelovati s eh, Turčijo, še posebej zaradi tega, ker se po njej gibljajo veliki priseljenski tokovi. Ravno tako moramo pregledati našo politiko glede viznega režima s Turčijo. Okrepiti moramo sodelovanje na področju zunanje politike z Turčijo zaradi južnega dela sredozemlja in dogodkov v preteklosti. Gre za sosedsko državo, ki doživlja zelo velike spremembe, kot tudi druge sosedne države, kjer je prišlo celo do revolucij. Upamo, da bodo vse sosedne države šle v tej smeri, da bomo imeli prostor svobode, pravice in stabilnosti. Najlepša hvala, gospod Mijan. Zadnji govornik v tem sklopu je gospod Petr Le, ki ima eno minuto in pol časa za govor. Spoštovani gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi v zbranih delih kolegice ry oomen ruijten bo nekoč vrsta kvalitetno pripravljenih poročil o napredku turčije. navajeni smo na njen realističen in uravnotežen pristop to pot pa z veseljem opažam tudi pomembno klimatsko spremembo. poročilo dvanajstkrat pozdravlja napredek šestkrat podpira in sedemkrat poziva samo enkrat obžaluje dvakrat obsoja štirikrat pa smo zaskrbljeni. E, za napredek je potrebna dobra atmosfera nedvomno jo ta čas krepi izboljšani notranjepolitični in tudi zunanjepolitični dialog turčije vemo seveda kaj je ob tem vredno kritike. ker smo v pogajalskem procesu se mi zdi pri vseh naših razlikah ki smo jih slišali tudi danes vendar smiselno odpreti nova poglavja poskrbeti za izpolnitev že sprejetih zavez pa tudi za poglobitev sodelovanja v obojestranskem interesu še posebej na zunanjepolitičnem in energetskem področju. za marsikaj ne potrebujemo novih formalnih okvirov ali pogodb potrebna je samo dobra volja. Sedaj smo končali sklopom govornikov in gremo na sklop Catch the Eye, pritegnite pozornost predsednika. Imamo zelo veliko govornikov na seznamu. Skušal bom dati besedo vsem, ker smo malce pridobili na času, vendar pa vas prosim, da se zavedate tega, da ko bo pretekla minuta, bom prekinil mikrofon in govornika. Prvi ima besedo gospod Mikolašik. No Kaže, da ga ni. Zato ima besedo gospa Korhola. Um, 2005 en äänestänyt Turkkiin. Leta 2005 nisem eh, glasovala za pristop Turčije v Evropsko unijo zaradi problema nacionalizma v Turčiji in zaradi vprašanja zakona žalitve turške pripadnosti. Sedaj moramo priznati pozitivne reforme v Turčiji. Potrebujemo namreč njeno politično gospodarsko moč. Mogoče Turči, v Turki sedaj mislijo, da ko pravijo z eno reformo, se Evropska unija osredotoča na naslednjo in mislijo, da jih ponižujemo in zato niso več tako zelo zainteresirani za vstop v Evropsko unijo. Strinjam se s prebivalci Turčije, da ne povdarjamo dovolj pozitivnega razvoja v tej državi. Videli smo, kako zelo pozitivno vlogo je Turčija odigrala v Siriji in rada bi čestitala za podpiranje mirovnega procesa, gospa Papadoplu. Gospod predsedojoči, gospod Zahradil in gospod Kombendit, ne vesta tega, da Turčija še vedno nezakonito okupira 37 odstotkov ciperskega ozemlja, krši človekove pravice, mednarodno in evropsko pravo. Še enkrat vas pozivam, da pošljete jasno sporočilo Turčiji, da če želi vstopiti v Evropsko unijo, mora izpolniti vse politične, gospodarske in človekoljubne eh, zadeve zahteve. Priznati mora Ciprsko republiko, njeno suverenost in njeno državljanstvo. Ne moremo dati statusa opazovalcev turškim ciprčanom zaradi tega, ker bi s tem kršili mednarodno pravo. Predsedujoči je prekinil govornico. Thank you. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glede vprašanja poročila bi radi podarili, da je prišlo do napredka na področju pravosodja, človekovih pravic, družinske zakonodaje in tako dalje. Vse to pa predstavlja samo majhen korak naprej. Evropska unija mora spodbuditi Turčijo, da se še bolj potrudi na drugih področjih, na področjih, kjer nujno potrebujemo korenite reforme. Reforma ustave je zelo pozitiven napredek in resnično upam, da bomo kmalo videli konkretne rezultate. Upam, da bo Turčija kmalo dobila ustavo, ki bo v skladu z našimi standardi. Eh, vzpostaviti morajo eh, ločene veje oblasti in ločiti crkv od države. Nuno je tudi, da Evropska unija odpre nova poglavja za, pogla, eh, za pogajanje. Tudi o, poglavje o pravosodju moramo odpreti, gospod Vlasek je naslednji. Gospod predsedujoči, glede na velikost in moč Turčije, je Turčija z Evropsko unijo zelo tesna partnerica. Zato mislim, da je ta pristopni proces najboljša možnost za spodbujanje napredka Turčije na področju človekovih pravic, pravic žensk, zdravstva, socialnih vprašanj in tako dalje moramo se zavedati tega, da je Turčija šesta največja partnerica na področju trgovine z Evropsko unijo. Odigrala je tudi zelo pomembno vlogo pri eh, gradni tranzitnih poti za dobavo energije. Sodelovati moramo z njo tudi na področju boja proti terorizmu. Spodbuditi moramo pa tudi reforme na področju ustave, vendar pa moramo še naprej spodbujati obravnavo ciprskega vprašanja. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Patten. Thank you, Mr. President. Um, why does Turkey... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zakaj se jim želi Turčija vstopiti v Evropsko unijo? Verjetno želi dobiti dostop do evropskih subvencij kot drugi pred njo. Gre za precej revno državo in mislim, da se želi rešiti najrevnejših prebivalcev s tem, da jih pošle preko odprtih meja v Evropsko unijo. Ima več kot 73 milijonov prebivalcev in eh, če bo vstopila v Evropsko unijo, lahko pričakujemo, da bodo prišli v naše države, tudi v Veliko eh, Britanijo. Mogoče bojo delali, mogoče ne, ali pa se bodo samo poslužili eh, naših stanovanskih schem in drugih socialnih pomoči liberalni in laboristi, eh, laboristične stranke so za vstop Turčije in za priseljevanje. Gospod predsedujoči ga je prekinil. Najlepša hvala, gospod Batten. Sedaj ima besedo gospod Trianta Filides. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Slišali smo podporo za odprtje po glavi o pravosodju in o energiji. Gre za vprašanja, ki se na prvi pogled zgledajo pozitivna, vendar pa bi s tem kršili temeljna načela Evropske unije. Rad bi vas opomnil na to, da je načelo enakopravnosti med prebivalci eno najpomembnejših načel v Evropski uniji. Evropski parlament ne more podpreti odprtje poglavja o energiji, če država kandidatka še vedno krši mednarodno pravo, ki je tudi evropsko pravo. Gre tudi za zastopstvo turških ciprčanov v parlamentu gre za podprtje tistih, ki si želijo ločeno državo. In uh, ciprčani na, bici, na grški strani dopuščajo vsem, da so kandidati, Turki pa ne. Najlepša hvala. Če Turčija preganja akademike zaradi uh, njihovih mnen in izjav, Mm, pomeni, da to ni demokratična država. Ljudi se preganja zaradi tega, ker eh, so rekli, da je prišlo do genocida. Sam si želim, da bi bil bolj evropski kot manj evropski, dokler ta obstaja. Turčija pa ni evropska država, ne po kulturnem, ne po um, verskem prepričanju. Mislim, da je nezaslišano, da družina, ki, država, ki še vedno okupira skoraj 40% civilskega ozemlja, želi postati eh, članica Evropske unije. Najlepša hvala. Gospoda Mölcerja ni. S tem smo zaključili sklop Catch the Eye in gremo na zadnje prispevke pri tej zelo pomembni temi. V imenu komisije ima besedo gospod komisar Füle. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa ministrica, gospe in gospodje. Ni prvič kratko imam to čast, da lahko sodelujem v tej pomembni razpravi v Evropskem parlamentu. Rad bi poudaril dvoje. Ta razprava jasno kaže na to, da V tem trenutku ne more obstajati enotno mnenje o turškem članstvu v Evropski uniji. Gre za težko vprašanje. In zelo težko se je o tem odločiti danes, kajti Že veliko let je preteklo takrat, ko smo začeli s pogajanji. 13 poglavi smo odprli in samo enega smo zaprli. In eh, na podlage tega lahko zaključimo, da smo dosegli napredek. Vendar pa sem prepričan, da bo napočil trenutek za to pripraviti se moramo na to, da ko bo napočil čas, se bomo lahko odločali o tem in imeli na eni strani Turčijo, ki eh, je opravila delo na podlagi vseh poglavi, po drugi strani pa bomo imeli komisijo, ki bo podala oceno o vplivu vstopa Turčije v Evropsko unijo. Mislim, da je najpomembneje to, da se ne osredotočamo na hipotetično vprašanje v tem trenutku, če bomo imeli vse v naših rokah ob koncu tega procesa. Osredotočimo se raje na sam proces in ocenimo verodostojnost verodostojnost na obeh straneh, na strani Evropske unije in na strani Turčije. Verodostojnost na strani Turčije, ki pomeni, da so osrednji del pristopnega procesa, reforme, kaj pričakujete od države kandidatke? Pričakujete, da se ta država zaveda tega, da če želi postati članica Evropske unije, mora predelati vsa poglavja, vendar pa mora izpolniti tudi vse obveze, ki izhajajo iz teh poglavij. Nobenega drugega načina ni za to, da država postane polnopravna članica, kot ta, da spoštuje in sprejme naše vrednote verodostojnost na naši strani je ta, da ko smo se odločili o pravilih za ta proces, da se teh pravil držimo in da jih ne spreminjamo sredi procesa. Samo tako lahko zagotovimo, da bomo postali in da bomo še naprej referenca za izvajanje reform v Turčiji. Veliko govorimo o potrebi po reformah v Turčiji. Reform je lahko toliko, kolikšna so prizadevanja Evropske unije v tem procesu kot drugo bi rad povedal, da je pomembna pozitivna agenda, o kateri smo razpravljali lansko leto. Ta deluje. Deluje zaradi tega, ker smo z njo ukinili te izraze mi si to zaslužimo, kar smo veliko krat slišali od naših turških partnerjev. S tem smo vključili tudi pozitivne elemente, ki smo slišali od gospe ministrice. Kaj je sedaj bistveno? Pomembno je, da povežemo ta vprašanja, ki smo jih omenili, da zagotovimo zagon v prizadevanjih in da zopet sprožimo pristopna pogajanja. Tako bo ta proces postal trajnostni in vzdržen. Samo tako lahko zagotovimo, da se bo Turčija približala Evropi z vrednotami, pravno državo, vladvino, pravo, demokracijo in temeljnimi soboščami. Za konec bo dobila besedo predsedujoča svetu, gospa ministrica Linda Creighton. Hvala, gospod predsedujoči. Začela bom zahvalo poslancem in poslankam za to, kar je bila po mojem mnenju zelo obsežna razprava. Mislim, da jasno kaže, da, pogaj, da je pogajalski proces dobil določen zagon in da spodbuja politične in gospodarske reforme v Turčiji to je najboljši način za doseganje napredka in po tej poti moramo hoditi še naprej, namreč tako, da spodbujamo resnične reforme v Turčiji. V uvodnih izjavah sem omenila tista področja, kjer so dodatne reforme potrebne, tako da menim, da teh področja ni treba ponavljati. Mislim, da so tudi številni poslanci se odzvali na te besede. V resoluciji je prav tako podčrtano, da lahko prid, eh, napredek pogajanj in eh, dodatne politične in gospodarske reforme prinesajo dobre rezultate za obe strani. In naše države članice in komisija počnejo vse, da bi lahko stvari peljali naprej in vidim, da smo pod irskim predsedstvom videli določen preboj in da lahko tudi pred koncem našega predsedovanja vidimo konkretne rezultate. Sklenila bi tako, da vas spomnim, da je seveda od Turčije, od njene volje, pripravljenosti odvisno, kakšen bo tempo. Uh, pogajanj, tako da je v tem smislu žogica na njihovi strani. Prav tako mora Turčija doseči standarde in tudi eh, pogajalsko partnerstvo. Vse to so ključni eh, dejavniki, ki vplivajo na nadaljevanje pogajanj. Zato pa ne bodo potrebna le nova reformna prizadevanja, temveč tudi veliko eh, političnega poguma in sposobnosti vodenja v Turčiji. Naša stran pa bo še naprej podpirala in spremljala nadaljni razvoj. Eh, na koncu bi povdarila še velik pomen Evropskega parlamenta za širši politični proces, v katerem delujemo. Treba je namreč vključiti tako državljane Turčije kot tudi Evropske unije v demokratične razprave. Le tako lahko zagotovimo trajno podporo temu pomembnemu procesu. In mislim, da je to vredno vedno znova izpostavljati in povdarjati. Tako da sem hvaležna poslancem in poslankam za to plodno razpravo, hvaležna sem tudi za delo, ki ga je opravila zlasti poročevalka. Najlepša hvala. Gracias, Najlepša hvala, gospa ministrica. S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Prejeli smo predlog za resolucijo z odbora za zunanje zadeve. Glasovali bomo jutri ob pol dvanajstih. Preden gremo na naslednjo točko, pa bi rad čestital gospe poročevalki Omen Reuten